Gospe in gospodje, otvarjamo sejo. Najprej bi vam rad podal dve sporočili. Prvo je, da je gospod Ignasi Guardans oložil svoj odstop z mesta poslanca Evropskega parlamenta z začetkom veljavnosti 23. aprila 2020 in v skladu s četrtim členom, drugim odstavkom našega poslovnica bomo o tem sporočili pristojne nacionalne oblasti. In drugo sporočilo. 21. aprila na seji odbora za pravne zadeve so pregledali verodostojnosti poslancev Lapine in Bautiste soglasno priporočajo, da potrdimo njun mandat. Če nihče nima nič proti, bomo to tudi storili. Sedaj pa gremo na dnevni red. Najprej bomo obravnavali poročilo Briana Crowleya o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic. Prvi ima besedo gospod Crowley. Štiri minute. Hvala, gospod predsednik, in pozdravljam tudi komisarja Makrivija in vse kolege, ki so danes tukaj. Prenehanje varstva avtorskih pravic in trajanje tega varstva je bilo pomembno vprašanje za vse nas.